Kolegi in kolegice, zdaj prehajamo na glasovanja. Najprej poročilo gospoda Speronja, ki, kolikor vem, želi spregovoriti. No, potem pa ne. Me, me, me. Therefore, I will put the report. Torej, gospod Golniš. To veste, gospa. Zato, ker je tudi vas zanikalo Evropsko sodišče, eh, gre za stvar imunitete in upam, da to, kar smo pokazali do gospoda eh, Broka v zvezi s finančnimi zadevami, da bo to veljalo tudi za eh, svobodo govora članov tega parlamenta, ki pripadajo k manjšinskom. Ta enakost je prevladovala pred 20 leti in eh, odbor za pravne zadeve se je s tem ukvarjal, ampak ta režim je sedaj oseljevan strankarsko in upam, da bo ponovno naša, eh, naš odbor dobil to v svojo eh, pristojnost. Zdaj bomo glasovali o poročilu gospoda Speronija. No, gospod Speroni je zdaj z nami in ima besedo. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Prebral sem, da bo glasovanje ob 12.25 želim pojasniti samo neko številko in sicer je prišlo do nesporazuma pri obrazložitvi poročila, tam je zapisano 2900 evrov, eh, prava številka pa je 2356,41. Eh, samo... Hvala za to pojasnilo. Zdaj pa bomo glasovali, kdo je za. Proti. Se kdo zdrži? Sprejeto. Najlepša hvala, gospod Speroni. Zdaj prehajamo na poročilo gospe Šaldemoze o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga. Enotno glasovanje in glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je očitno sprijeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Erivazi o vladovanju gripe H1N1. Ponovno glasujemo samo enkrat, kdo je za, proti, zdržani. Sprijeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka je poročilo gospe Ajala Sender o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča. Gre za eh, gospoda Haralda Vögebauerja glasovali bomo elektronsko, ne boste videli, kako ste glasovali, prižgala se bo modra lučka. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Imenovanje je potrjeno. Hvala poročevalki. Sedaj pa glasujemo o poročilu Eh, gospoda Rivelinija o območju sporozuma Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju. Gre za predlog uredbe 39 predlogov sprememb odbora za ribištvo. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog spremembe 41 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto, drugi del glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Predlog srembe 48 do je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog srembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preosmem je 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog srembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 12. Se upravičujem, pravi predsedujoča, zdaj posnutek zakonodajne resolucije. Oziroma, pravzaprav predlog komisije s spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo poimensko. imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa prehajamo na glasovanje o poročilu gospe Podimata o inovativnem financiranju na svetovni in evropski ravni. Kolikor vem, je gospod Gozes prosil za besedo, preden glasujemo o prvem predlogu spremembe. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V poročilo podivata, kjer najdemo določeno vrsto pomembnih vprašanj za eh, financiranje, tako imenovano inovativno financiranje. Torej, tu se mi zdi, da je nekaj zmede in bi skupino SED prosil, da. Eh, da umakne alternativni predlog, ki se eh, eh, svojim predlogom, torej drugič, zelo mi je žal, da je prišlo do nasprotovanja, do, do vprašanja v zvezi z obdavčitvijo finančnih transakcij. Tu sta dva amantmaja, ki sta si zelo podobna in žal mi je, da uh, parlament ne bo mogel masivno pokazati svoje eh, podpore temu davku v pogojih, ki se mi zdijo eh, razumni pogoji glede na to, kakšna je trenutno konkurenčnost Evrope. Hvala lepa. Gospod Šulc. Hvala, gospa predsedojoča. Gospa predsedojoča. Eh, Kolego Kosejsu lahko rečem, ja, ta osnit osnutek alternativne resolucije bomo umaknili. Svoji poslanski skupini sem priporočil, da to naredi iz enostavnega razloga. Eh, in sicer 121 kolegic in kolegov eh, iz vseh poslanskih skupin eh, so ta predlog podpisali. In sicer pri transakcijskem davku ne gre za socialistični ali konservativni ali kakršenkoli predlog ali zeleni predlog, gre za to Eh, da oblikujemo institucionalni predlog, institucionalni signal, da ta hiša eh, preko eh, meja poslanskih skupin lahko reče, ja, želimo, da zasebni sektor prispeva svoj del pri obvladovanju kriznih premen. To ni nič socialističnega, to ni nič, kar bi bilo lastno ljudski stranki, to je naša skupna volja, če to želimo danes institucionalno izraziti. Potem je to velik uspeh za hišo, za Evropski parlament, zaradi tega bomo omaknili

E, včeraj smo v plenomu podali drugačen predlog e, strani Evropske ljudske stranke. Če bi to lahko pojasnili, možen bi bil kompromis in sicer v tem smislu, e, da bi šlo za podporni mehanizem. Ta tema je bila obravnavana včeraj v razpravi in mi še čakamo na odgovor, tako da bi lahko sklenili kompromis in podali pozitivni signal skupnosti. Hvala. Uh, we are where we are. No, smo, kjer smo. Mislim, da moramo zdaj začeti z glasovanjem. Najprej predlog skupine socialistov in demokratov, ta je bil umaknjen. Torej bomo glasovali o preostalih predlogih kot predvideno. To pomeni, da takoj glasujemo o predlogu spremembe 2 in sicer glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ta predlog je sprejet. So we now go Zdaj pa glasujemo o posameznih odstavkih. 20. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 32 po delih. O obih delih glasujemo poimensko. Najprej prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del 32. odstavka glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Odstavek 36. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 39. Za? Proti? Zdržani sprijeto. Odstavek 40 za, proti, zdržani. To je bilo zelo tesno, bomo preverili. Elektronsko preverjamo glasovanje o odstavku 40. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 42, kdo je za? Proti zdržani. Bomo preverili. Lahko prosim elektronsko preverimo 42. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 65 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke pročevalki. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Estrela o zmanjšanju na, neenakosti na področju zdravja. Gospa Avken želi besedo, kolikor vem. Tudi, uh, tekstu je še posebej usmerjeno eh, v danski prevod, kar želim povedati in sicer besedica equitable je bila napačno prevedena, eh, kaj ti danska različnica pomeni enakovrsten, enakovreden in zato je treba to besedo ustrezno uporabljati. Ne vem, ali imajo švedi enak problem. Uh, potreben je korekten prevod v danski različici. Hvala, gospa Auken. Začenjamo z glasovanjem. Četrti odstavek v dveh delih. Glasujemo poimensko najprej o prvem delu. Ne se opravičujem, pravi predsedujoča, prvi del ni poimenski, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Peti odstavek v dveh delih. E, oziroma, peti odstavek v treh delih. Najprej prvi del. I've been given the wrong script here. Očitno imam napačen scenarij, pravi predsedujoča. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. In še tretji del, zopet poimensko, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je sprijeto. Šesti odstavek v dveh delih. E, glasujemo poimensko o prvem delu. Konec glasovanja. Sprijeto. In pa drugi del, tukaj ne glasujemo poimensko, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Osmi odstavek v dveh delih, poimensko, glasujemo. eh, oziroma kdo je za prvi del proti, zdržani, sprijeto, drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Deveti odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 22. V dveh delih. Kdo je za prvi del, drugi, eh, torej proti vzdržani sprijeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. 24. odstavek poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 25. odstavek v dveh delih poimensko. Najprej o prvem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Še drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 26. odstavek, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 28. odstavek, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 29. odstavek v dveh delih. Najprej prvi del glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še poimensko o drugem delu 29. odstavka. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. odstavek, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 37. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Dobro, pravi predsedujoča, bomo preverili prvi del 37. odstavka, prosim, da preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zdaj odstavek 53 v dveh delih. Prvi del ne poimenski, kdo je za, proti, zdržani. To je bilo tesno, bomo preverili. Preverjamo torej prvi del 53. odstavka. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprijeto. Drugi del poimensko glasujemo, torej o drugem delu. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 56 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 57. Po delih prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 64, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 75, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 77, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Ovodna navedba D poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ovodna navedba G zopet poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ovodna navedba H zopet poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba I. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba O. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Se pravi, čujem. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba AA v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba AD poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto in zdaj še predlog resolucije v celoti s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Zdaj pa poročilo gospe Žoli o sodelovanju z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Glasujemo o predlogu resolucije. Deseti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dvanajsti odstavek, kdo je za? Proti? Zdržani? To je bilo tesno, bomo preverili. Preverjamo dvanajsti odstavek, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. We will send a technician. Vam bomo poslali tehnika, pravi predsedujoča. 15 je odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti zdržani. Bomo preverili. Drugi del 15. odstavka preverjamo. Konec glasovanja. Sprijeto. 19. odstavek, kdo je za? Proti? Zdržani. To je bilo tesno. Preverili bomo 19. odstavek, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 20. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. In drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 30. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, Vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Zdaj pa odstavek 33 tudi v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. In drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da bomo preverili drugi del 33. odstavka. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprememba ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Bom z veseljem preverila. Preverjamo predlog spremembe ena. Glasujemo ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Zdaj pa odstavek 39 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili drugi del 39. odstavka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del 39. odstavka, kdo je za? Proti? Zdržani, sprijeto. Odstavek 43, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Odstavek 45, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Odstavek 61, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Preverjamo 61. odstavek. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja.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 Zdržani, sprejeto. Uvodna navedba G, kdo je za, proti, zdržani. To je bilo tesno, zato prosim, da preverimo. Uvodna navedba G, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Gre za izhodično besedilo, zato je sprijeto. Ne gre za predlog spremembe, gre za izhodično besedilo. Torej, uvodna navedba H, kdo je za, prosim. Proti? Zdržani? Ni bilo jasno, torej prosim, da preverimo uvodno navedbo H konec glasovanja. No. Sprijeto. No, zavrnjeno se popravlja predsedujoča. No, še vedno ste budni. Torej, predlog resolucije v celoti s premembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o poročilo gospoda Papa Stamkosa o mednarodni eh, kmetijski trgovini odstavek 3 eh, po delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto sedmi odstavek za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Deseti odstavek po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 12 po delih in sicer po treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. sprejeto. Bom preverila, če to želite. Bomo preverili drugi del. Mogoče nekateri niste dvignili roke. Preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Zdržani. Ni bilo jasno. Bomo preverjali tretji del. Konec glasovanja. Ta del je zavrnjen. Odstavek 13 po delih in sicer po dveh delih pa za, proti zdržanje sprejet, drugi del za, proti zdržanje sprejet odstavek 14 tudi po dveh delih. Prvi del za proti zdržanje sprejet, drugi del za proti zdržanje sprejet. Bomo preverili drugi del, odstavek 14, glasujemo. Smo glasovali, konec glasovanja. In leto je bilo sprejeto. Sedaj odstavek 16, tudi po dveh delih, za prvi del proti, zdržanje sprejet, drugi del za, proti, zdržanje sprejet, odstavek 21 po dveh delih, prvi del za, proti, zdržanje sprejet, drugi del za, proti, zdržanje sprejet. Odstavek 22 za proti zdržani sprejet. Odstavek 24 po dveh delih, prvi del za, drug, eh, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet. Odstavek 28 za, proti zdržani sprejet. Odstavek 30 v treh delih, prvi del za, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržanje sprejet, tretji del za, proti zdržanje sprejet, odstavek 33 po dveh delih, prvi del za, proti zdržanje sprejet, drugi del za, proti zdržanje sprejet. Odstavek 34 po dveh delih za prvi del proti zdržanje sprejet, drugi del za proti zdržanje sprejet. Zdržan je sprejet. Odstavek 38 za, proti, zdržan je sprejet. Odstavek 39 za, proti, zdržan je sprejet. 40 za, proti, zdržan je sprejet. Odstavek 42 po dveh delih za prvi del, proti, zdržan je sprejet. Drugi del za, proti, zdržan je sprejet vzdržani sprejet. Odstavek 43 po imensko glasujemo. Smo vsi glasovali, sedaj je konec glasovanja in zavrnjen. Odstavek 45 po dveh delih, tisti za, prvi del proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet. Odstavek 47 po delih in sicer po sedmih delih. Upam, da bo nekdo spremljal to, kaj se dogaja. Prvi del za proti zdržani sprejet, drugi del za proti zdržani sprejet, tretji del za proti zdržani sprejet četrti del za, proti, zdržani, sprejet. Peti del za, proti, zdržani, sprejet. Bomo preverili peti del odstavka 47. Smo vsi glasovali, sedaj je konec glasovanja in je sprejet. In sedaj šesti del za. Proti zdržani. To je tesen izid. Bomo preverili šesti del odstavka 47. Konec glasovanja. Sprejet. In sedmi del za proti zdržani sprejet. Odstavek 48 po dveh delih, prvi del za, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet. Odstavek 49 po dveh delih, tisti za prvi del, z, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet. Mislim, da moramo preveriti drugi del odstavka 49. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 51 po dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejet odstavek 52 po treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, zdržani, sprejet, tretji del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 54. Eh, za 53 bomo preverjali, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 54 za, proti, zdržani. Preverjamo, prosim. Preverjamo odstavek 54, konec glasovanja. in je sprejet. Odstavek 55 za, proti, zdržani, sprejet. 56 za, proti, zdržani, sprejet. 57 za, proti, zdržani, sprejet. 58 po dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 59 za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 61 za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava R za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj predlog rezolucije kot celote za, proti, Zdržani, sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o poročilu Martina Hojtlega o uh, eh, pomankanju beljakovin v EU. E, eh, gospod Hojzling bi želel besedo. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Gospa predsedajoča, gospe in gospodje, dragi kolegi in kolegice, v poročilu gre za to, da obstaja 80 odstotni primanklaj beljakovin, ki bi ga lahko pokrili z pridelavo v Evropski uniji. Ne gre za razpravo o ničelni toleranci. Uh, ne eh, gre za to, kako olajšati uporabo gensko spremenjene soje. Zato prosim, da glasujete proti točkama 3 in 9, kajti ti dve bi posem spremenili naravo poročila. Eh, če boste nam reči dve točki sprejeti, potem bom moral svoje ime sporočilo omakniti. Hvala lepa. Bomo začeli z glasovanjem. Odstavek 2 poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprejet odstavek 3 po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 5 po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet številka 7. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek številka 9. Tudi poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Odstavek številka 10 po delih, sicer po dveh delih, po imensko prvi del. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. In je zavrnjen. Ostavek 11 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 14 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 15 po treh delih, poimensko prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, tretji del glasujemo. konec glasovanja. Tretji del je sprejet odstavek 16, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Številka 8, eh, citation 8, za, proti, zdržani. Bom preverila, prosim. Ali lahko preverimo? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba C v dveh delih. Prvi del za. Proti, zdržani, sprejet. Drugi del za. Proti, zdržani, sprejet. Uvodna navedba E za proti. Zdržan je sprejet. Uvodna izjava H po dveh delih. Prvi del za, proti, zdržan je sprejet. Drugi del za, proti, zdržan je. Bomo preverili drugi del uvodne navedbe H. Konec glasovanja. In je sprejet. Uvodna navedba i za. Proti. Bomo še enkrat poskočali i za. Proti. Zdržani. Sprejet. K poimensko glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejet. To. Eh, P eh, za proti zdržanje sprejet. Ta. Uvodna navedba Q2 eh, dela, prvi del za, dru, eh, proti oprostite sprejeta, drugi del za, proti zdržani sprejet. T v, po dveh delih za, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet vodna navedba X poimensko glasujemo. Konec glasovanja in je sprejeta z za. Proti zdržanje sprejeta. Uvodna navedba A1 poimensko glasujemo. smo vsi glasovali. Konec glasovanja. In to je sprejeto predlog resolucije v celoti za proti zdržani sprejeto. Poročevalec bi želel besedo. Ja, da je abstimung so ausgegangen. Ker se je glasovanje išlo tako, da je poročilo spremenjeno. Eh, prosim, da črtate moje ime iz eh, poročila in poročilo dajem nazaj. Uh, Hvala lepa, smo zabeležili vašo prošnjo. Naslednje poročilo je poročilo gospede Delčeve o enakosti ženskih in moških. Odstavek 20 za. Proti. Zdržani, sprejet. Odstavek 21 po delih eh, za prvi del proti zdržani sprejet. Drugi del za proti zdržani sprejet. 23 po dveh delih prvi del za proti zdržani sprejet. Drugi del za proti zdržani sprejet. Ostavek 27 po dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 28 za. Želite preveriti drugi del odstavka 27, glasujemo. Konec glasovanja. in res je sprejet. Odstavek 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 31 za, proti, vzdržani. Bom preverila odstavek 31 glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejet. Odstavek 34 po dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Preverjamo drugi del odstavka 34. Preverjamo. Konec glasovanja. In je sprejet. Odstavek 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 48 po dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti proti zdržani sprejet. Odstavek 52 po treh delih, prvi del za, proti zdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani zavrnjen. Bomo preverili drugi del odstavka 52. konec glasovanja. In je sprejet. Sedaj pa tretji del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 53, tudi po treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani zdržani. To je bilo zelo tesno, preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejet tretji del za proti zdržani sprejet. Odstavek 55 po dveh delih, prvi del za proti zdržani. Zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani. Je bilo tesno in bomo preverili drugi del odstavka 55. Konec glasovanja. Sprejet. 58 po treh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za proti zdržani. Sprejet tretji del za proti zdržani. Sprejet. Odstavek 60 po treh delih. Prvi del za proti zdržani. Sprejet drugi del za proti zdržani. Bomo preverili drugi del odstavka 60. Konec glasovanja. sprejet drugi del 60 za proti držani sprejet. 61 po dveh delih, prvi del za pr proti zdržani sprejet, drugi del za proti držani. Bomo preverili drugi del odstavka 61. Konec glasovanja. In je sprejet odstavek 65 za proti držani sprejet. Odstavek 66, mislim, da imamo ustni predlog spremembe gospoda Silvestrija. Hvala, predsedojoča v številki 66 po stavku glede na kih pravic in dostopnosti eh, s tem ustnim amantmajem naj bi dodali naslednje besedilo, pri čemer je treba tudi priznati, da obstaja vsega, Eh, pravica do nastajajočega življenja, eh, za določene pravice pri nosečnosti, za to, da ženske, kjer je potrebno, lahko premostijo vire, ki so privedle do tega, da so splavele. Eh, ta ustni amantmana je bi zagotovil pravice žensk, da lahko svobodno odločajo o tem vprašanju, da splav ni kontrola rojstev. Hvala lepa. Ali eh, ima kdo proti? Izgleda, da je čisto jasno, da je precej nasprotovanja in to pomeni, da na tej podlagi ustnega predloga spremembe ne bomo sprejeli. Vračamo se k odstavku 66, tašnemo kot je v treh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Bom preverila. Preverjamo prvi del. Vsi glasovali, konec glasovanja. In je sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Smo vsi glasovali, drugi del konec glasovanja je sprejet. In tretji del za, proti, zdržani je sprejet. Bom preverila, če želite tretji del, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Je sprejet. Odstavek 76 za. Proti. Zdržani sprejet. Uvodna navedba U za. Pro, proti zdržani sprejeta. In predlog resolucije kot celote za. Proti. Zdržani. Mislim, da bomo morali preveriti, ali lahko preverimo predlog resolucije kot celote celote smo vsi glasovali, konec glasovanja. In je sprejeta rezolucija oziroma predlog resolucije. Naslednje poročilo je poročilo gospe Plom o revščini žensk. Glasujemo o odstavku 8 po dveh delih za prvi del. Proti, držani sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 15 za, proti, zdržani, bomo preverili elektronsko, odstavek 15 preverjamo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnen. Zavrnen odstavek 16 po dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje, sprejet drugi del za, proti vzdržanje. Bomo preverili drugi del odstavka 16. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 21 za proti, zdržani, sprejet. E, stavek 23 za proti, zdržani, sprejet. Odstavek 34 za proti, zdržani. Bomo preverili odstavek 34 proti. Konec glasovanja. Povsem jasno zavrnjen. 38 po štirih delih, prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Tretji del. Bomo preverili drugi del odstavka 38. Glasujemo. Konec glasovanja. In je tudi sprejet, drugi del za, pardon, tretji del za proti, zdržan je sprejet. Četrti del za, zdr, proti, zdržan je sprejet. Odstavek 43 v treh delih, prvi del za, proti, zdržan je sprejet, drugi del za, proti, zdržan je sprejet. Četrti del za, proti, zdržan je sprejet bomo preverili elektronsko 43. tretji del. Konec glasovanja. Sprejet. 44 za, proti, zdržani sprejet. Odstavek 45 po delih, prvi del za, proti, zdržani sprejet vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen, tretji del za, proti, vzdržani zavrnjen. Odstavek 48 za, proti, vzdržani zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani sprejet. 50 eh, po dveh delih, prvi del za proti. Se opravičujem, se opravičujem, jaz sem otrujena, pa verjetno ste tudi vi. Torej, odstavek 50, prvi del za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani sprejet. 56 za, 56 za, proti zdržani sprejet, 58 za, zdržani zavrnjen, odstavek 59 za, proti zdržani zavrnjen, 60 za, proti zdržani zavrnjen, odstavek 62 za, proti zdržani zavrnjen. Odstavek 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 69 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 77 po dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi del eh, s tem postane brezpredmeten. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 86 za proti, zdržani, zavrnjen. Uvodna navedba EZA, proti, zdržani, zavrnjena. N za, proti, zdržani, eh, zavrnjena. In predlog resolucije kot celote za, proti, zdržani, sprejeta. Um, Sedaj pa prehajamo na obrazložitve glasov. Oh. angelis on the schademoser report. Gospod Angelis, Schademoser report. Poročilo, pardon.